Glasovanje bo potekalo jutri od pol enajstih naprej. Sedaj pa poročilo gospe Toje o socialni ekonomiji. Poročevalka ima besedo 4 minute. Hvala lepa. Zelo vesela sem, da Evropski parlament obravnava tudi socialno ekonomijo ter da končno ponuja podporo. Tri cilje sledimo. Želimo izpostaviti to težko gospodarsko situacijo. 10 odstotkov podjetij se nahaja v težkem položaju, 9 do 10 odstotkov delovnih mest je ogroženih. V mislih imamo različne organizacije, potem tudi vzajemne družbe in tako naprej. Potrebujemo bolj jasen institucionalni okvir. Prav tako je treba jasno zatrditi, da je socialna ekonomija del tržne ekonomije, da ima svoja pravila, da mora tudi notranji trg spoštovati in priznati ta pravila. Podjetja imajo pravico, da proizvajajo, da zaposlujajo na tem trgu, vendar ima socialna ekonomija določene posebne značilnosti. Mi želimo uskladiti delo in proizvodnjo z vrednotami, ki jih cenimo. Nekateri rečejo, da ta podjetja delajo s kapitalom, vendar ne za kapital. Gre torej za določene pojme, ki jih spoštuje tudi Evropska unija, če samo pomislite na Delorja. Večkrat smo že rekli, da potrebujemo socialno ekonomijo, vendar nikoli nismo storili kaj za to. Sedaj je pravi čas, da odkrijemo ta podjetja z področja socialne ekonomije. Danes ugotavljamo, da so te so gospodarske entitete zelo krhke, da se nahajajo v neugodnem položaju. Mislim, da je treba odpraviti tudi vse špekulacije. Danes se na področju socialne ekonomije pojavljajo tudi številne entitete, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem družbenega blagostanja. Prav tako moramo sprejeti odločitev v zvezi s tem, kaj bomo storili za to, da podpremo ta sektor. Nekaj predlogov. Mislim, da je treba podati jasno opredelitev, tako da bomo vedeli, kateri so vsi ti subjekti z področja socialne ekonomije. Prav tako moramo v posameznih državah oceniti, koliko doprinese socialna ekonomija. Zato mislim, da potrebujemo zelo jasno opredelitev. Komisija je nekaj že storila v zvezi s tem, ker je izdala tudi priročnik. Mislim, da bi tudi akademiki in predstavniki univerze lahko prispevali. Potem pa je tu še vprašanje zakonodajnih pobud kakšne naj sprejmemo, jih potrebujemo sploh. Treba je določiti tudi status teh podjetij. Vprašanje je, ali želimo nadaljevati po tej poti. Ne želimo preveč opremeniti tega področja, vendar tam, kjer bi potrebovali standarde skupnosti, bi bilo dobro sprejeti. V socialni dialog je treba vključiti vse. Vprašanje pa je, na kateri ravni naj se posvetujemo. V pomoč nam bo zagotovo tudi Evropska komisija. Prav tako se pojavlja vprašanje, ali naj zagotovimo stalne programe, naj sprejemamo ad hoc programe, naj uporabimo že obstoječe programe tudi za te entitete. Komisija je tista, ki naj oceni. Na koncu bi se rada zahvalila vsem nacionalnim organizacijam in združenjem, ki so mi pomagali. Hvala lepa tudi poročevalcem v senci, hvala komisarjema Špidli in Frhojgnu za pomoč. To poročilo je rezultat dela številnih tudi komisije. Glede na to, da se bližamo koncu mandata, upam, gospod komisar, ki tu zastopate celo komisijo, da boste dali kakšen konkreten znak, tako da bo lahko naslednji parlament, naslednja komisija lahko začela ne z ničle, ampak že na ustrezni podlagi. Hvala. Hvala lepa, gospa Toja, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Komisija pozdravlja predlog Evropskega parlamenta in pobudo parlamentu v zvezi s socialno ekonomijo. Ta pomemben sektor je treba bolj povdariti zlasti v teh časih. Socialna ekonomija je področje, kjer delujejo podjetja, ki se veliko bolj zavedajo tega, da je treba doseči tudi družbene cilje in ne samo poslovne cilje. Ta podjetja lahko zato dobro prispevajo tudi k doseganju ciljev Evropske unije na področju zaposlovanja, socialne kohezije, regionalnega in razvoja, razvoja podeželja, varovanja potrošnikov in zagotavljanja socialne varnosti. Podjetja socialne ekonomije so pomemben del politike, ki jo izvaja komisija na področju podjetništva podjetja socialne ekonomije so bodi si mala in srednja velika podjetja ali mikropodjetja, ki že imajo koristi od programov, ki jih izvajamo. Mi si želimo, da bi vzpostavili ustrezno pravno in upravno okolje na evropski ravni za ta podjetja in sicer v vseh državah članicah, tako da bi lahko podjetja iz socialne ekonomije, ne glede na to, kakšne oblike so, kako visoko, velika so, delujejo uspešno, da se soočijo z. Um, izzivi, ki jih prinaša globalizacija in trenutna gospodarska situacija. Komisija želi svojo politiko omogočiti tem podjetjem, da se uspešno razvijajo. Komisija posveča še zlasti pozornost temu, da se politika na področju računovodstva javnih naročil, zdravstva, socialnih vprašanj, kmetijstva, ribištva, bančništva, zavarovalništva, javno-zasebnih partnerstv, regionalnih partnerstv, sestavljajo na tak način, da se upoštevajo cilji, etika in delovni standardi tovrstnih podjetij. Službe komisije trenutno delajo na dokumentu, ki bo upošteval napredek, ki je bil dosežen od leta 2004 spodbujali bomo tudi zadruge, ocenili bomo tudi situacijo, v kateri se nahajajo podjetja socialne ekonomije. Če bo treba, bomo predstavili tudi nove dejavnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Glasujemo jutri ob pol enajstih. Sedaj pa imamo na dnevnem redu kratko poročilo gospe Campaci v zvezi z duševnim zdravjem. Štiri minute, gospa poročevalka. Poprojedre gospod predsedujoči gospod komisar spoštovane kolegice in kolegi!